bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie, ale jak Państwo zapewne zauważyli. Hvala lepa, za malo zamudo začenjamo ta sestanek, ampak verjetno ste opazili, da smo že vse čas v tej dvorani, ampak danes je ponedeljek in zato je nekoliko težje včasih eh, priti na sestanek pravočasno. Eh, sestanek imamo danes, potem imamo pa sestanek spet v četrtek. Eh, sedaj imamo vsi veliko dela. Preden se dotaknemo dnevnega reda, bi želel pozdraviti gospoda Vredeja, to je bivši poslanec Evropskega parlamenta. Dobr dan, eh, dobrodošli. V veliko veselje mi je, da ste tukaj. Gospod Brede ima sedaj pomemben politični položaj v Bolgariji. Zdaj pa naprej. Osnutek dnevnega reda. Danes pripravljam lalke mnenja za poročilo regije o kohezijski politiki oziroma pripravljalca eh, mnenja eh, o gorskih področjih gospoda eh, Dantena ni in zato predlagam, da to temo predstavimo na četrtek do povdne. In posledično pa bomo Eh, bomo točko 7 obravnavali po točki 13 v četrtek. Eh, potem, glede na to, da tudi tu ni eh, gospe McIntyre tukaj, bomo predstavili njen dosje, to je številka 5 na dnevnem redu, na naslednji sestanek, to je zaščitni ukrepi proti škodljivcem na rastlinah. In predlagam, da tako spremenjeni dnevni red sprejmemo. Ta sestanek se prenaša po internetu v 18 jezikih. Ni eh, ilščine, slovaščine in še nekaterih jezikov. In Sedaj imamo uh, na programu uh, zapisnik z dne 15. oktobra, ki je tudi sprejet. Sedaj pa pojdimo na točko 4 dnevnega reda. Gre za zelo pomembno sebinsko točko in sicer za schemo pomoči za dobavo sadja in zelenjave, banan in mleka v. Uh, izobraževalnih ustanovah. Gospod Tarabela je poročevalec, gospod Mark Tarabela. Poročevalca smo prosili, naj nam predstavi trenutno stanje pogajanj v okviru trialoga. Prvi krok je potekal 20. oktobra. Preden pa dam besedo poročevalcu, pa želim še enkrat podariti, kako zelo pomembno je to vprašanje, kako pomemben je ta dosje. Saj gre za eh, brezplačno razdeljevanje kmetijskih proizvodov otrokom v šolah. To je pozitivni primer tega, kar lahko naredi Evropska unija v času krize. In še enkrat želim podariti, da je eh, tudi z izobraževalnega vidika eh, ta program zelo pomemben. Ampak eh, svet noče so odločati s parlamentom o ključnih političnih vidikih in s tem ogroža to schemo. Verjetno bi bilo pametno, da sedaj damo besedo poročevalcu. Pred tem pa se mu želim zahvaliti za ves uložen trud v to delo. Ta program je izjemno pomemben tudi z socialnega vidika. Ta eh, schema je pomembna eh, za naš odbor, pomembna je za Evropski parlament. poročevalcem sva skupaj pisala predsedniku Šulcu. V zvezi s tem vprašanjem. Gospod poročevalec, ali nam lahko predstavite svoj pogled na ta vprašanja? Hvala lepa, gospod eh, predsednik, za besedo. Najlepša hvala za vas eh, uvod. In hvala tudi za to, ker ta, tako podarjate pomen tega programa za otroke, za javno zdravje. Rekli ste, prvi trilog je potekal 20. oktobra, triloga je bilo hitro konec oziroma vsaj prvega kroga in eh, želel sem povedati svoje stališče. Treb, po moje je treba odstopati od določenih pravil. Vsak od poročevalcev senci in prisotnih političnih skupin bi moral imeti eh, možnost braniti eh, stališče parlamenta in sicer, da je pravna podlaga, ki obrani svet, nesprejemljiva za Evropski eh, parlament. Eh, po 33. Eh, členu svet sedaj odloča o vsem, o proračunu, o, eh, o vojnicah, o končnem seznamu proizvodov, ki naj bi se razdeljevali. Torej, to je nesprejemljivo. V Evropskem parlamentu smo združeni v tem stališču in zato se zahvaljujem vsem političnim skupinam, ki so podpisale pismo za predsednika Šulca in predsednika Junkarja kajti svet eh, želi, da bi se posplošil člen 33, vendar pa nas pri tem podpira komisija. Eh, člen 43.3 eh, bi moral biti izjema. Ne zahtevamo da se vse eh, ureja po členu eh, 43.2, ampak trije bistveni elementi morajo biti vključeni v soodločanje, se pravi kriteriji porazdelitve Evropske ovojnice, tu gre za odločanje sveta in parlamenta. Tu smo se dogovorili in tako je bilo mogoče eh, razviti dodatne kriterije in upamo lahko, da bo tokrat tudi prišlo do tega. E, nad tem programom moramo imeti nadzor, kajti veste, kako stvari potekajo v svetu. V svetu se bolj izražajo nacionalni eh, interesi, kot pa je to primer v parlamentu in v komisiji. E, in zato se lahko zgodi, da se ena ovojnica posem eh, izprazni v dobro eh, druge. In tukaj se ne sme zgoditi podobno. Recimo, na finskem ni veliko sadja, finsko dajem samo kot primer, ampak interes je v tem, da imamo tudi na finskem ta program in da ne bo nihče eh, zahteval, da se izprazni program sadja in zelenjave v dobro mleka. Potem pa tu še proračun. E, če bo naslednje leto svet rekel, dobro, bomo nekaj prihranili na tem področju in bomo znižali e, proračun na 10 odstotkov ali na nič, potem ne bomo mogli več nič reči. Tu sem ustrajal pri teh točkih. E, želel sem, da se o vsebini ne pogajamo, dokler svet ne spremeni svojega stališča, tako da bodo tri omenjeni elementi vključeni v e, člen 43.2. E, ob 15.15 e, 15 moram biti v imko, no mimo grede, ampak takoj po. Eh, tem, ko bomo to točko obdelali, bom žal moral oditi in zahtevam naslednje. Gospa Müller je, je tukaj, ona je poročevalka v senci skupine Alte, ampak 11. Eh, novembra bomo imeli sestanek s poročevalci v senci. Eh, drugi trialog bo 11. novembra ob 14. uri v svetu. In zato prosim, da Evropski parlament ustraja na istem stališču. Imamo že izkušnje iz preteklosti. Lah, nekateri bi želeli, da začnemo delati na vsebinskih vprašanjih in šele potem na pravni eh, podlagi. Jaz se ne bi želel igrati. Vem, da se komisija želi srečati z mano, potem eh, tudi eh, Luksemburško predsedstvo se bo srečalo z menoj, ampak predlagam, da ustrajamo pri tem, da ne začnemo s pogajanjem, dokler ni sprejet eh, člen 43 2 kot pravna podlaga. O, to je člen, ki ureja soodločanje in porazdelitev. Seveda, vam bom poročal o rezultatih tega triloga, ampak res močno upam, da bomo imeli enotno stališče tega parlamenta. To je edini način, kako eh, priti do poročila, ki bo uravnoteženo. Naj vas spomnim na naslednje. Če bomo tukaj eh, popustili, bo potem pri vseh drugih dosjejih tako, da se bo uporabil člen 43. 3 nismo se bo, um, trudili dobiti lizbonsko pogodbo ravno zaradi tega. Sedaj si ne smemo dopustiti, da um, nas pohodijo vsaj malo, da nam odzamejo nekaj teh možnosti pri vsakem dosjeju. Meni se ne mudi toliko, meni se mudi manj kot komisiji na eh, začetku je bil to odličen eh, predlog. Eh, v parlamentu smo ga še ukrepili, sam imam pomisleke do stališča sveta in eh, še enkrat želim povedati, da moramo ustrajati pri svojem stališču. Eh, torej, žal moram v Inko, ampak vsekako so razprave v tem odboru zame prednostne. Najlepša hvala, gospod Tarabela. Gremo naprej. To so eh, mnenje naših članov, gospod Andrew je prvi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V nekaj sekundah bi se najprej eh, želel zahvaliti kolego Martino za eh, delo. Njegovo delo je odlično upravljeno. To je zelo pomembna, eh, pomembna tema, kot smo že rekli, tema, ki je pomembna tudi za javno zdravje. No, začel se je trialog, smo rekli. Tu pa moramo eh, res se zahvaliti poročevalcu za njegovo stališče. Rekel je, da se moramo za vsako ceno izogniti presedansom. Eh, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Kajti, gre za izjemno pomembno temo in zato je stališče, Eh, parlamenta toliko bolj pomembno. Ne smemo dopustiti, da nam izpodjedajo eh, naše pravice. Eh, po eni strani imamo veliko delegiranih aktov, po drugi strani imamo svet, ki ustraja na svojem in če ne bomo solidarni in odločni, ne bomo uspeli. Želim povedati, da sem solidaren vse poročevalcem pri njegovem boju. Ne smemo popuščati, če želimo, da bo Evropski parlament predstavljal evropske državljane. In kot ste rekli, gospod Tarabela, pri drugem eh, trialogu je treba ustrajati pri teh elementih, ki se jih eh, Eh, omenili proračun, eh, kriteriji, prenos med programi. Tu moramo ostati odločni in pri tem moramo ustrajati pred eh, nadaljnimi pogajanji. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Miller. Gospod predsednik, najlepša hvala. Najprej bi se tudi zahvalila Marko Tarabeli za opravljeno delo, ki, smo, ki nam je bilo zdaj tudi predstavljeno seveda ga podpiramo, smo ob njegovi strani in ustrajamo na teh osnovnih načeljih, ki smo jih eh, dorekli. Zdaj imamo dobro priložnost, da zazamemo ustrezno stališče in da tudi na področju izobraževanja, na področju zdravja, naprimer pri otrokih, naredimo korak naprej. Stališče, ki ga zastopamo, je zaključeno, celostno in mislim, da ga lahko eh, podpremo. Tudi sama bom sodelovala na trialogu. Še enkrat hvala, gospod Tarabeli. Najlepša hvala, gospod Des. Ja, Dank, najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala tudi Marku Tarabeli za stališče, ki ga eh, zastopa. Uh, politično gledano sicer ne strinjamo vedno, ampak v tej točki se. Vem, da ima nemška zvezdna vlada v zvezi s tem vprašanjem nekoliko drugačno mnenje in kot nemški poslanec bi dejal, da, no, sicer sem poslanec iz Nemčije, ampak imam tudi skupno evropsko odgovornost in zato bi dejal, da povsem tudi vseminsko podpira Marka Tarabelo. Ob koncu bi ti svetoval, da morda poveš nekaj še o tem, kakšna naj bo ta ureditev. Ne sme biti preveč zbirokratizirano. Tukaj ne gre za neke ogromne zneske, ki naj bi jih porazdeljevali. Gre za v bistvu minorne zneske, ki pa so pomembni, ki zastopajo oziroma s katerimi želimo financirati pomembne stvari. In zato mora celoten parlament, parlament podpreti to zadevo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 delo je opravil tako, kot je treba, tu nimam nobenih pripomb. Želel pa bi omeniti, da uh, utegnemo zamuditi zlato priložnost in to zato, ker ne razširjamo eh, tega programa. Govorili smo tudi o olčnem olju in medu v tem času. Enaintrideset decembra leta dva tisoč štirinajst naj bi predstavili poročilo, ki bi omogočilo razmislek o tem, kako razširiti eh, področje uporabe tega eh, programa, tako da bi vključili tudi eh, oljčno olje in med. Vendar to poročilo ni bilo nikoli napisano. No. Na, s tem smo razočarani. Proizvajalci tudi niso vključeni v eh, ta program sedaj in s tem onemogočamo porazdelitev zdravih proizvodov, ki so zelo korisni za otroke. V našem odboru želimo še enkrat podariti, da bi želeli, da se tudi ta dva proizvoda vključita v program eh, brezplačne porazdelitve. Hvala lepa, gospod Denano. Euh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sam menim, da je to poročilo izjemno pomembno. Ne bom eh, ponavljal vsega, samo zahvalil se bom gospodu Tarabeli za vse opravljeno delo. Kar pa tiče samo organiziranost tega programa, delo sicer še teče, ampak to je tudi proračunsko vprašanje, ki ga ne smemo eh, podcenjevati. Eh, ob 17. Eh, imamo tudi eh, postopek sprave in zato je zelo pomembno, da znamo proračun braniti. Želel sem tudi, da se poveča proračun za ta dva programa, torej za program sadja in zelenjave in mleka. In zato bi želel, da tudi gospod Tarabela zagotovi, da je proračunsko vprašanje vključeno. Hvala lepa. Se pridružujem vsemu, kar smo slišali. E, tudi naša sk sk skupina podpira pobudo, ki jo je predstavil gospod Tarabela. E, in sicer gre za to, da branimo prerogative eh, Evropskega parlamenta eh, pred eh, komisijo in pa svetom. Pobuda je dobra in pomembno je, da še enkrat podarimo, da parlament samo pravlja to delo brez vpliva komisije in sveta. Danes ne moremo spregledati, oziroma danes je nemogoče, da se mnenje Evropskega parlamenta ne bi upoštevalo. Eh, glasovali bomo za predlog gospoda Tarebele in sicer eh, zaradi boja proti eh, revščini prot in proti slabi hrani ter za podporo porazdelitve eh, hrane v, ne, oziroma sadja zelenjave v, v eh, šolah. No, ba, Gospod Hausling. Najlepša hvala. Hvala tudi Marku Tarabeli za to, da je povedal, kakšnega mnenja je. Tudi jaz mislim, da je zelo pomembno, da parlament nastopa enotno in tudi jasno. Sem pa prebral zapisnik in um, opažam, da tudi svet ni povsem enoten. Gre kot kaže za več skupin, v katere so se razdelile države članice. To je treba pomeniti. Omeniti. Albert Dess je moj kolega, moj strankarski kolega, v narekovajih. In um, zato bi še enkrat ponovil, da če kakšna država Evropskemu parlamentu meče poleno pod, uh, pod noge, tako kot naprimer Nemčija v tem primeru, je treba to izpostaviti, če tudi prihajamo iz te države. Ampak v tem programu bi bilo treba izpostaviti še nekaj in sicer kam in kako s presežki te hrane, s presežki, ki postanejo odpadki. To moramo v okviru programa urediti in zagotoviti, da ne bo prišlo do tega, da bo ta hrana končala na smetiščih. Hvala. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Za nekoga, ki je tu šele malo časa, je zelo zanimivo opazovati te politične igrice, ki potekajo pred našimi očmi. Kar zadeva pa to konkretno vprašanje, meni se zdi enostavno čudno, da Evropska unija na tej eh, nivoju odloča o tem, kaj otroci jedo za zajtrk. Med medtem ko je toliko drugih eh, problemov. To so problemi, ki bi jih je bilo mogoče reševati na nacionalni ravni. To ljudje vedo in pač to je to, kar je. To je propaganda za EU. Eh, in potrebuje se pozitivna propaganda, kot smo rekli. Eh, seveda je pomembno, da otroci ozdravejo, ostanejo zdravi z s tem, ko jedo veliko sadja, ampak na državni ravni ti otroci preko svojih staršev odplačujejo socializirani bančni dolg. To je velika propaganda za EU. In s tem se vračamo k časom eh, bivše Sovjetske zveze. Krasna igra se igra in upam, da vam je všeč.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 Mislim, da eh, je ta program pomemben, da smo z njim veliko dosegli in pomembno je, da take programe imamo. Govoriti moramo tudi o prehrambni vrednosti te eh, hrane, vendar pa ne moremo dopustiti, da se svet vede na ta način in podpiram gospoda Tarabelo. No, sedaj bomo pa prosili gospoda Tarabelo, da pove še svoje zaključke, kaj ti, kot smo slišali, se bomo odi na drugi sestanek in eh, potem bomo slišali tudi mnenje eh, Evropske komisije. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem za soglasno podporo eh, mojega stališča, kaj ti eh, na prejšnjem trialogu je svet dal predlog, potem pa tudi komisija. E, svet in komisija sta predlagala, da najprej e, se pogajamo o vsebini, potem pa o e, pravni podlage. S tem se nisem strinjal in vam se zahvaljujem za podporo, kaj ti gre za interes parlamenta in moramo ga spoštovati. Dve pripombi mi dovolite, glede na to, kar je, špan, kar je, kar je rekla španska kolegica. Jasno je, da je šlo za kompromis. Niti svet, eh, niti parlament ne bosta dobila pri vseh točkah. Morali bomo doseči kompromis. Ne moremo pričakovati, da bodo vse pripombe parlamenta upoštevane, ampak seveda gre za to, da eh, moramo zagotoviti zdrava živila. Ne smemo odpirati vrat vsem proizvodom, nekateri živilski proizvodi so manj zdravi kot drugi in kot poročevalec poskušam vedno prej eh, zbrati poročevalce v senci, tako da oblikujemo svoje mnenje so, in tako, da bomo na koncu lahko prišli do nekega kompromisa, ampak tam še nismo. Gospod eh, Flanagan, eh, Sovjetska zveza, moj bog, pri, vi prihajate z Irske, stopnja debelosti je najvišja v Evropi. Kmalo večina malih ircev ne bo mogla več igrati eh, nogometa in ragbija, ker bodo predebeli. In če prepustimo državam članicam, da bodo same urejale te vrste problemov, eh, ne bo uspešno. Evropa lahko pomaga, ne more vsega narediti, ampak pustite Evropi takrat, ko ima pobudo, eh, ki je lahko koristna, da s tem pomaga. Kaj ti? lahko je tudi spremeniti prehramne navade preko izobraževanja. V 24 državah v Evropi se je premalo sadja in eh, zelenjave, glede na to, kar eh, priporoča eh, Svetovna zdravstvena organizacija. In Irska je najslabša na tem področju. Torej, in hvala lepa, gospod Flanagan, da ste nam odprli oči v zvezi s tem. Hvala lepa. Podpiramo vas, gospod Starabela. Vsi govorci so vas podprli in upajmo, da lahko zmagamo v tej bitki. Nihče od Evropske komisije ne želi besede. Torej, kot sem vam že povedal prej, smo napisali skupno pismo. To pismo so podpisali koordinatorji, predsednik in eh, gospod Tarabela. Eh, poslali smo ga predsedniku Šulcu. Predsednik Šulc je potem pisal predsedniku Junkarju in sekretarjat vam je tudi poslal v vednost kopije teh pisem. Če drugih vprašanj ni, pa pojdimo naprej. Eh, k naslednji točki dnevnega reda. Točko 5 smo eh, preložili na naslednji sestanek. Gospod Flanagan. No, ne, ne bom preveč razpravljal. Že dolgo časa smo imeli programe o tej, če so tako briljante, kako pa da se niso obnesli pri nas imate prav, v Evropi imamo probleme z debelostjo, vendar pa mislim, da li, eh, nihče ne sme s prstom kazati na kogarkoli. To ni po moje pošteno. Na koncu konec je človek odgovoren sam zase. Ampak po moje nista Evropa ali Irska tista, ki sta vzrok vsemu temu. Gre za, za Coca-Colo. To je zaradi Coca-Cole, to je zaradi masivnih multinacionalk, ki jih podpirajo krščanski demokrati v tem parlamentu in v tej eh, odboru. In njihova agenda je tista, eh, ki sili ljudi, da se hranijo s živili, ki povzročajo eh, debelost. Mislim, da ne bomo stvari rešili s TTIP-om. Če želite kaj spremeniti, spremenite nekaj pri TTIP-u, vendar pa ne, ne pridigajte ljudem, ki živijo tisoče kilometrov stran od nas, kaj naj njihovi otroki jedo za uh, zajtrk. Sam eh, tečem maraton, s tem dajem dober uh, primer in upam, da vi tudi prispevate po svojih močeh. Hvala. Ja, prav zato moramo izboljšati ta program. Tukaj je pravkar povedal gospod Flanagan, kaže na to, da je treba izboljšati program. Dogovor v parlamentu je pravi način za to. In tako bomo uspeli. S podporo gospoda Flanagana ali bez nje. Ampak seveda moramo nadaljevati po tej poti. Hvala. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po... Chwala lipa. Sedaj pa lahko po teh prispevkih rečem, da smo bližje našemu stališču. Pravzaprav sem zelo vesel, ker je gospod Flanagan tako vitek. E, osebno vam zavidam za vašo suho postavo, rad bi izgledal tako kot vi. No dobro, gremo naprej. Mikrofon se je izključil. Nadaljujemo. Gremo naprej na šesto točko na dnevnem redu krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. To je tema, ki je pred nami. Poročevalec je gospod Huitama. To je mnenje na lasno pobudo to predstavlja skupina Alde, gospod Hujtama pripravlja svoje poročilo s podporo skupine Alde. Torej, tu gre za pomembno skrpitve inovacij in gospodarskega razvoja pri upravljanju kmeti v Evropski uniji. Seveda to vpliva na celoten kmetijski sektor, No, prav gotovo res je, da so inovativne kmetijske prakse v preteklih desetletjih prispevale k razvoju evropskega kmetijstva. Recimo vidimo primere iz nizozemske. Naš poročevalec prihaja iz te države. In nizozemska bo začenši z januarjem prihodnje leto tudi predsedovala Evropske unije. Vem, da je bil poročevalec zelo aktiven na tem področju, zato mu sedaj predajam besedo. Prosim. Eh, ja, hvala lepa, predsedujoči, dragi kolegi, res je. Tako kot večina vas tudi jaz menim, da je evropski kmetijski sektor neverjeten sektor, vodilanje. Najpomembnejše pa je to, da je še bolj izjemno to, da lahko še veliko pridobimo v tem sektorju. Svet se hitro spreminja. FAO pravi, da moramo za 70 odstotkov povečati proizvodnjo hrane, da bi nahranili več kot 9 milijard ljudi do leta 2050. To je zelo velika količina. Tudi v razvitih državah naj bi povečali rabo posevkov za 24 odstotkov, po informacijah FAO. Potrebe potrošnikov se spreminjajo, ker je vse več rasti in blaginje po svetu, zato je tudi več popraševanja po živalskih proteinih, tudi po siru, mleku in drugem. Istočasno razumemo tudi to, da moramo zmanjšati vpliv na naše okolje. Soočati se moramo tudi s premembami vremena zaradi podnebnih sprememb. Mogoče se to sliši kot neka katastrofa, ki prihaja, ampak rešitev je enostavna. Proizvajati moramo več z rabo manjših sredstev in proizvajati moramo več na bolj pameten način. Edina prava rešitev je krepitev inovacije kot je predsedujoči že rekel, že vse od začetka človeštva smo obdelovali zemljo in vedno smo iskali načine boljše proizvodnje. Če si pogledamo sedanjo razpravo, se moramo vprašati, kaj storiti. Kakšna bo prihodnost? Želimo naprej v prihodnost ali se želimo vrniti v preteklost Evropske unije? V mojem poročilu govorimo o krepitvi inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij. Želim reševati izziv, ki je pred nami, zlasti spremembe ki jih moramo podpreti. Močno verjamem, da je sedajni zakonodajni okvir neprimeren za kmetijstvo prihodnosti. Imamo seznam obetajočih inovacij, ki je že zelo dob, recimo poraba GPS tehnologij in drugih tehnologij pri kmetijstvu. Tu smo lahko zelo natančni, tudi na 2 cm. Potem lahko tudi zmanjšamo potrebe po gnojilih in rabi takšnih umetnih snovi pri kmetijstvu. Potem imamo nove načine proizvodnje živalskih beljakovin, potem bi lahko zapolnili mineralne vrzeli na boljši način, tudi tako, da bi obdelali gnojilo na boljši način, da ne bi imeli umetno gnojilo, da bi bili manj odvisni od uvoza fosfato in da ne bi imeli gnojila zato, da bi proizvajali dušik. Proizvajati moramo več, ampak uporabljati manj sredstev. Raziskave in inovacije so zelo pomembne, ampak niso dovolj spred Evropski uniji. Kmetijstvo, podjetništvo se vse prepogosto sooča z zastarelimi pravili. Seveda bodo nekatere spremembe postopne, postale bodo realne, le ko bomo delali skupaj. Tu potrebujem vašo pomoč, kolegi. Sam sem že rekel, da lahko pomagam, lahko mi pomagajo tudi vi z informacijami, ampak nisem prejel nobenih informacij z vaše strani. Želimo vključiti tudi vaše prispevke države. Kakšne so inovacije iz vaših držav, kakšno zakonodajo imate, kaj je problematično za vas, to me zanima. Kje vidite priložnosti za naše evropsko kmetijstvo? To prihaja v pravem času. Gre za zanimivo izmenjavo mnen. Zanima me vaše mnenje o tem, kakšne inovacije imate doma in s kakšnimi ovirami se soočate. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej dobi besedo gospodar. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi gospodu Ujtemi za to poročilo. Strinjam se s kolegom, kajti veliko bolj pogosto bi se morali ukvarjati z prihodnostjo, s tem, kaj nas čaka, kakšne inovacije nas čakajo. V to zadnjo reformo skupne kmetijske politike sem, sem želel že uvrstiti takšne predloge, naprimer na področju zelenitve, ampak žal nisem dobil, dobil dovolj podpore za to. Nekateri kolegi iz Združenega kraljestva so me obvestili o tem, kaj trenutno počne univerza v Birminghamu. Neverjetne stvari. Naprimer, razvijajo robota, ki se vozi po polju s krompirjem in ugotavlja, kje točno je treba uporabiti kakšen herbicid ali pesticid. Se pravi, s trikrat manjšo količino teh snovi lahko pokrijemo enako površino kot pa zdaj to je res osupljivo. Toliko stvari lahko izboljšamo. Kaj pa se dogaja v javnosti? Če pogledam malo bavarsko, traktorje so trikrat večji, polja so trikrat večja, nekateri kolegi uporabljajo celo traktorje, ki imajo 300 konjskih moči. No, potem je tu še vprašanje kakovosti tal. Omenjena univerza v Birminghamu se ukvarja tudi s tem, kajti razvili so traktorje z 50 konjskimi močmi, tremi osmi in dvema plugoma, spredaj in zadaj. Ta traktor je posebno avtonomen, sploh nima več voznika. Vozi 24 ur na dan, ima samo 50 konjskih moči in rahlja zemljo. Zanimivo, kaj ne? To so možnosti, ki jih imamo za prihodnost. Tehnika nam to omogoča, kajti kmetijstvo je lahko veliko bolj okolju prijazno kot pa danes. Ne gre za to, da bi želeli iz proizvodne morda samo izuzeti nekaj površin in tam posaditi rožice. Ne, gre za to, da moramo uporabiti moderno tehnologijo in kmetijstvo napraviti bolj trajnostno. Še enkrat najlepša hvala in kolega Vojtama, vaš del bom posem podprl. Ta tehnika, s katero smo lahko bolj okolju prijazni, me najbolj navdušuje. Hvala. Posel Hausnik vas zaprašam. Gospod Hojzing. Eh, ja, najlepša hvala. Najprej hvala poročevalci. Sicer sem pričakoval nekoliko več, nekaj več inovacij. Sicer me stvari ne presenečajo, kaj ti. Um, stvari so pač tako, kot so. Poročevalec je izpustil G GSO, je morda namerno, ne vem. Vse te stvari so tudi precej tehnične, tako da bi lahko omenili. Potem pa so tu še te vse inovativne tehnike in tako naprej, ampak kot smo slišali, naprimer, ko gre za intenzivno kmetovanje, lahko ima to mm, precej drugačne posledice, kot pa mm, tiste, ki si jih želimo, tudi če uporabljamo moderne tehnologije. Tudi vprašanje mm, zgoščevanja tal, zbitosti tal je tu zelo pomembno. In zato mislim, da moramo to reševati na drugačen način. Da nima smisla zdaj teh poli eh, rahljati, bratati 24 ur na dan, vse to se bo že uredilo, narava stvari že uredi sama. Mislim, da moramo predvsem na stvar pogledati z drugega zornega kota. Ne toliko skozi oči profita, ampak bolj trajnostno. Bolj na dolgi rok. Gospod poročevalec, dejali ste, da svet potrebuje menda več živalskih beljakovin. Ja, ampak <laughs> če bi živinoreje oblikovali na drugačen način, potem morda ne bi bilo niti krize z mlečnim sektorjem preveč stvari proizvajamo, ki jih menda ljudje želijo, ljudje potrebujejo. Ne vem, ali si ljudje res želijo več mesa ali pa ali morda globalno prebivalstvo čaka na mleko iz Evrope. Čez 20 let ne bi imeli 9 milijard prebivalcev in mislim, da moramo bolj poskrbeti za temeljne dobrine, ne pa za ta luksus. Bi pa omenil še eno vprašanje, vprašanje eh, odpadkov, završkov. V Evropski uniji preveč stvari zavržemo. Druge države tega sploh ne postavijo na mize, ker pač manjka ustrezna infrastruktura. Konec koncev moramo poskrbeti za osnove. To je prvo. Veliko manj intenzivno mora biti naše kmetijstvo. In to moramo dopovedati našim kmetovalcem. Seveda je to povezano z finančnimi zadevami, s preživetjem, ampak to moramo storiti, to moramo speljati na ustrezen, trajnosten način. Zato moramo uporabiti eh, inovacije. In tehnični nastavki so za te cilje enostavno premalo, več je treba optimirati. Treba je oblikovati trajnostne sisteme, ki pa se ne ravnajo po formuli input je enako output gre za več faktorjev, ki jih treba pri tem poštevati, ne mirobiotsko raznovrstnost, deintenzivizacijo in tako naprej. Mislim, da bi morali se boriti tudi proti izgubi biotske raznovrstnosti v samem kmetijstvu. Nedavno smo govorili o tem, kako evropske institucije obravnavajo vprašanje patentov v okviru kmetijstva. Uh, tudi tam gremo povsem napačno smer, ker moramo biotsko raznovrstnost krepiti in ne šibiti. Predvsem se moramo spraševati o tem, kako ohraniti redke vrste, kako ohraniti stare vrste, kako ravnati manj intenzivno in bolj trajnostno. Hvala. Hvala lepa. Gospod Androv. Merci, monsieur le... Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalcu za to poročilo. Zdi se mi, da je zelo pomembno poročilo za nadaljevanje razprave na tem področju, ker se pogovarjamo o naših kmetovalcih. Tu si moramo zastaviti prvo vprašanje, in to smo tudi slišali. Kako je z inovacijami? Ja, Ampak v službi kakšnega kmetijstva in tu vidimo, da se mnenja razhajajo, tudi naše pristopi se razhajajo. Res je, to, kar pravite, kolega, gospod Vitema, treba je proizvajati več, ampak z rabo manjših sredstev. Če si pogledamo, kako je skupno kmetijsko politiko, že vse od samih zamitkov, je to jasno. V tom parlamentu se moramo spraševati o tem, kaj se je zgodilo s preteklo politiko. Ali je prinesla dovolj rezultatov? Smo se odzvali na osnovno vprašanje o varnosti prehrane, o zdravju ljudi, o kakovosti živil in tu se pridružujem mnenju kolega, ali smo se odzvali na vprašanje glede prsti, glede okolja, glede podnebja in mislim, da nas lahko inovacije to vodijo naprej glede kakovosti zraka. Ali smo se že od samega začetka odzvali na ta vprašanja o zaposlovanju in drugih vidikih? Gospod Des je omenil to, da imamo tu tudi vprašanje glede traktorjev, glede prevoznih sredstev in vsega, ampak sprašujem se, kakšne so odgovori na ta vprašanja. Potrebujemo kolektivne odgovore. Avtomatizacija nas ne sme zmotiti. Imamo kmetijstvo z veliko fizične sile, potem imamo kmetijstvo brez rabe ljudi bolj z večjo mehanizacijo. Tu moramo najti odgovore. Potem imamo tudi obrobne regije in vidimo, kakšna je povzame med kmetijstvom in zaposlovanjem, paziti moramo na to ravnovesje. Kako je s kmetijstvom na nekem ozemlju in kaj, če je to gospodarstvo. To je zelo pomembno za lokalno gospodarstvo. In to je bistvo inovacij. To nas mora spremljati, ampak seveda ne smemo pozabiti na bistvena vprašanja. Kakšno vrsto kmetijstva naj bi imeli? ne smemo povzročiti stranskih učinkov glede na zastavljene cilje. Pomembno je, da se pogovarjamo o teh ciljih, o tem, kakšno kmetijstvo želimo imeti s takšnimi merili. Imamo zdravje, zaposlovanje, ozemlje, gospodarstvo, če živimo res kolektivno naprej. In tu se bom ustavil. Mislim, da moramo tu preučiti tudi, kako je z vesolsko politiko, sateliti in tu vidimo koliko je izbir pred nami, kaj lahko obravnavamo na tak način. Pravzaprav gre tu res za takšno tančnost na centimetre. Prav s pomočjo satelitov in potem lahko vidimo, kakšno vrsto kmetijstva naj bi imeli. Torej, sedaj, ko imamo ta orodja, ki dobro deluje, se moramo vprašati, kaj bomo storili s tem. Če imamo takšno orodje, potrebujemo tudi ustrezno politiko. Kako bo to vplivalo na prst, tako kot smo slišali, katerega gospod Des? Seveda potrebujemo ta urodja, ki bodo prilagojena vrsti kmetijstva in okolju, tako da bo imeli kakovostna delovna mesta in kakovostna živela. Tako, to so moja vprašanja pri tej razpravi, kaj ti stvari niso enostavne in gre za kolektivno odgovornost vseh nas, da poskrbimo za te odgovore v tem poročilu. Hvala. Hvala lepa gospod Cermač. Hvala, predsedajoči. Posem podpiram trud gospoda Hujteme. To potrebujemo zaradi enostavnega razloga, ko mora kmetijstvo postati bolj učinkovito, zato da bi proizvajali več hrane za več ljudi na svetu. Istočasno pa moramo to urediti zaradi tega, kako to vidi javnost, kako javnost gleda na kmetijstvo in kmetovalce. Če pomislimo na javni imič kmetovalcev, to, kar vidimo na televiziji, vidim, vedno vidimo te kmete, ki prihajajo v Bruselj in protestirajo, zažigajo se, no in drugo, to vidimo na televiziji. Če gremo k Janu Hujtemu, njegovo državo, bomo videli, kako je tam in ne moremo si predstavljati, da ti kmetovalci obstajajo, ker jih nikoli nismo videli nikjer, nobenih medijih, spoh ne vemo, da obstajajo takšni kmetje in da obstaja takšna realnost v kmetijskem sektorju na nizozemskem. In s tem je imič kmetijstva odvisen od tega, kako javnost gleda na to. Torej, izboljšati moramo ta javni imič, izboljšati moramo učinkovitost kmetijstva, izboljšati moramo celotno podobo kmetijskega sektorja in kmetovalcev. Podpiram Vestrud, podpiram določene dele poročila, treba je poštevati najboljše prakse, treba si je izmenjati te prakse, najboljše prakse z drugih držav, treba izvajati druge. Seveda, brez predrage tehnologije in virov. Potem imamo tudi vprašanje glede odpadkov, to smo slišali. In potem tudi to, da bi dali spodbudo zakonodajo, zato da bi izboljšali zakonodajo in da bi izboljšali učinkovitost kmetijstva. Kaj je še pomembno tu? Recimo, ko bo prišel pregled zakonodaje, SKP-ja in drugega, moramo to urediti tako da bi izboljšali učinkovitost tega sektorja in zato, da bi izboljšali tudi imič kmetijstva v javnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Petija. Hvala. Sem poročevalka v senci skupine LS, osvetlila bi nekaj točk, ki jih je treba upoštevati v prihodnih časih zato da bi krepili inovacije in gospodarski razvoj pri evropskih kmetijah. Treba je ohraniti vzdržen sistem SKP-ja. To mora biti naš cilj tudi v luči cen in drugega. Sedaj, ko je preveč proizvodnje, ko imamo prenasičen trg, mora konkurenčnost temeljiti na tem, da je kakovost živil vse večja. Ne količina, ampak kakovost. Zato moramo oblikovati inovacijske modele upravljanja v kmetijskem sektorju, da bi zaščitili kmete in da bi ohranili kakovost kmetijskih zemljišč in okolja. To so naši pomembni veri. Potrebujemo tudi dolgoročno upravljanje in načrtovanje pri SKP-ju, zato da bi ukinili negativne trende, kot jih vidimo danes, ker imamo nepoštene prakse v prehrambeni verigi to pa zmanjšuje število kmetov, potem se kmetje tudi starajo in se to privede do tega, da je vse manj prebivalstva na podeželjskih območjih Evropske unije. Treba je oblikovati inovacijske finančne razdelke. To je zelo pomembno, so da bi podprli nadaljni razvoj in da bi ohranili vzdržnost kmetijstva. Zlasti, če gre tu za spodbudo vključevanja novih generacij kmetov in za oblikovanje novih delovnih mest v sektorju. Potem bi morali podpirati tiste inovacije, ki so smerene k zmanjšanju proizvodnih stroškov. Potrebujemo racionalizacijo glede potrošnje energije, vode in drugih surovin. To je zelo pomembno za grožno gospodarstvo. Istočasno moramo ohraniti biotsko raznovrstnost. Če bomo zanemarili te izzive, se bomo izpostavili tveganjem. Potrebujemo inovacije na vseh področjih kmetijskega sektorja, od osnovne proizvodnje do ohranjanja vodnih virov in drugih virov. Nacionalizacija energetske potrošnje je pomembna, pa tu potrebujemo usmerjene politike tudi pri upravljanju inovacijah, pri financiranju in drugem. Ne smemo pozabiti na vzdržnost in prihodnost kmetijskega sektorja. Hvala, gospod Hujtema za vašo predstavitev. Rane bi, da poročevalec vključi ta priporočila v svoje mnenje. Hvala. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Flanagan. Hvala lepa. Gospod Flanagan. O, no, pan poseł Sandra, sorry. Kolegica Sandra Rodriguez. tudi jaz bi podala nekaj komentarjev glede tega predloga, ki ga vidimo tu. Najprej hvala poročevalcev za upravljeno delo in predstavitev, ampak najprej moram reči, da ne smemo pozabiti na to, kar je realno. Da ne bi povečali proizvodnjo, da bi nahranili cel svet, ne vem. Zdaj se mi, da moramo najprej preučiti, kaj je Evropi. Ne vem, če bi morali Evropi povečati proizvodnjo ali zmanjšati to proizvodnjo, kaj ti tu gre tudi za živila, govorimo o velikih območjih, gre za to, da bi poiskali zunanje trge za naše izdelke. Tako da moramo najprej razmisliti, kako delamo s to, da bi zmanjšali proizvodnjo v Evropi in da bi upoštevali tudi povpraševanje po živilih, ki jih ima. Potem drugo vprašanje, tu gre tudi za solidarnost v tem parlamentu, je običajno tako, da smo vsi zelo solidarni v državu razvoja, ampak jasno pa je, da če želimo nahraniti te države, potem ne bo več te možnosti, zato da bi se te države same razvile, da bi razvile svoje kmetijstvo, da bi proizvajale svoje osnovno živilo in zato, da bi razvijale svoje gospodarske dejavnosti. Potem tretje, strinjam se s številnimi vidiki, ki ste jih omenjali, glede okolja, podnebnih sprememb, zdravja. Ja. Torej, zdi se mi zelo dobra priložnost, da bi začeli govoriti tudi o kmetijski ekologiji, o prsti, o zemlji. Potem drugi vidiki, ki so pomembni v teh trenutkih, ko vsi jasno ugotavljamo, da gre tu za vrh naftne politike. Sedaj moramo preučiti, kako bi imeli kmetijstvo, ki bi bilo manj odvisno nafte in kako preživeti, kako delamo. Treba je poiskati možnosti, da bi z našimi viri nahranili ljudi. Vse, kar imamo v Evropi, je dovolj, da ne bomo odvisni od uvoza. Kaj ti to prispeva k težavam, ki jih imamo na področju okolja, pa tudi pri lasni proizvodnji tu potrebujemo tudi ravnovesje med popraševanjem ponudbe Evropske unije. Torej, prosim, da ta, te stališča vključite v poročilo in da bomo lahko šli naprej in da bi razmišljali o tem, kako prispevati k rešitvi težav, ki jih imamo danes v Evropski družbi. Tako da ne bomo slabšali vseh težav, ampak da bomo šli naprej, da bomo napredovali. Sredstve, ki jih imamo, s tehnologijo, ki jo bomo imeli, tako da imeli več delovnih mest, da bomo proizvajali več živi. Kajti smo v situaciji, v kateri smo in zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi razmislil o tem. Hvala. Gospod predsedajoči, res je. Pri vseh državah je treba najti pravo ravnovesje med kakovostjo živil, med raznolikostjo, količino, treba vplivati, vplivati tudi na zdravje ampak tu imamo tudi delovna mesta. Navezal bi se na to, kar smo slišali. Zdi se mi zelo pomembno, da zaščitimo podeželski svet. Res je. Če si pogledamo proizvodnjo, je vse drugače po podeželskem območju. Včasih je spodbud malo, včasih pa več. Odvisno od regije. Mislim, da moramo preučiti, kako imeti raznoliko proizvodnjo na ozemljih, tako da bomo imeli dopolnilnost, tako da ne bo prepovedno imeti rejo, ampak da bomo imeli tudi, ne vem, sanje zelenjava. To je zelo pomembno tako za kmete, kot tudi za druge. Za ravnovesje različnih regij. Hvala. Gospod Flanagan, hvala lepa. No, veselilo vas bo slišati gospod Hojtema, da je to takšno moče, na katero bi se morala osredotočiti Evropska unija. Tega ne moremo urejati na ravni sveta, ampak tu vsi moramo stolovati skupaj. Zelo male vprašanje, ki so bolj pomembne kot to. To je naša prihodnost, gre za prihodnje odnose z našo zemljo in to je zelo pomembno in vsi vemo, zakaj si jemo vsak dan. In če ste jedli, danes se zahvalite kmetu. Ampak kaj me skrbi? Omenjate tehnologijo, omenjate tudi drone, kam bi šlo lahko kmetijstvo. To se mi zdi zelo dobro. Zelo obetajoče. Kaj ti mogoče bo tehnologija končno dala ljudem več prostega časa, da raziščejo svet, da ne delajo 60 ali 70 ur na teden. Ampak če se bojim, Kaj bo storila tehnologija, če ne bo pod pravim nadzorom? Olajšala bo koncentracijo bogatstva v še manjši skupini ljudi. To me skrbi. Sicer je tehnologija lahko dobra, ampak če se na koncu zlorabi za to, da so bogati le nekateri, potem to ni nič dobrega. Potem pa mogoče ta stereotip, da bi se znebili delavcev zaradi tehnologije. Nekdo je rekel, roboti ne vozijo avtomobila in pijejo mleka. No, ne vem, kako bo s tem v prihodnosti, ampak mislim, da je zaenkrat to preveč futuristično. Biti moramo zelo, zelo previdni, kajti veliko inovacij smo imeli na področju kmetijstva. Pa kje smo sedaj? Sedaj smo v situaciji, da ne glede na sektor, ne morete preživeti, če nimate neke subvencije ali neke finančne podpore. Torej, mislim, da bi se morali to truditi zato, da imamo inovacijo pri marketingu, pri trženju, pri tem, da pomagamo majhnim kmetom, z organizacijami proizvajalk, da bi lahko izkoristili to, kar bo prinesla tehnologija, ampak da ne bi imeli prednosti le veliki, lideli in drugi in da bo teže za kmete. Ne glede na to, kako poceni je proizvodna, kakšno inovacijo imamo, ampak če imamo nekega moškega ali žensko, ki nadzoruje 200 tisoč hektarjev zdroni, ne vem, še vedno ne bo profita, razen če ne bo imeli inovacije na celotnem področju trženja. In tu potrebujemo inovacije, kajte veliko inovacij smo imeli. In kot sem že rekel, kmetje si ne morejo privošiti, da bi sploh imeli plačila in ne glede na inovacije, upam, da bomo olajšali življenje na podeželju, No, če bomo imeli traktore brez voznikov, seveda to ne bo lažje, ampak če bomo šli po tej poti, olajšajmo življenje za ljudi na podeželju. Kaj se lahko naučimo, če smo tu v parlamentu? Sam prihajam iz majhnega mesta in posod v Evropi zginejo takšna majhna mesta. In zaradi tega so države zanimive. Seveda so prestolnice, kot je Dublin, lepe ampak potrebujemo raznoliko, vse bo izginilo, če ne bomo previdni pri tehnologiji. Tega me je res strah, kajti mislim, da je lepo, če imamo takšne ljudi, ki prihajajo iz majhnih mest, vozijo traktorje, ampak podeželje bo izginilo. Biti moramo previdni pri naše prihodnosti. Potrebujemo napredek za ljudi, ne le zato, da bi imeli eno veliko pošast, kajti Zaenkrat res ne potrebujemo več pošasti. Bardzo dziękuję. Dzisiaj sobie możemy pozwolić na dłuższe wystąpienia. Najlepsza chwała. Danes je imamo na voljo več časa, zato ste tudi vi lahko govorili nekoliko dlje. Gospod Šajer, oziroma gospa Šajer, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, razprava, ki trenutno poteka, je izjemno pomembna. Prihajam iz nizozemske. In eh, pri nas imamo na stotine primerov inovacij. Ampak trenutno je tudi pri nas precej kmetovalcev, ki ne morejo preživeti, ker enostavno ne zaslužijo dovolj. Kmetovalci potrebujejo plačilo za svoje proizvode. Če ga ne dobijo, potem ne morejo preživeti. Še nekaj zanimivega iz naše države. Pri nas, naprimer, um, imamo precej obsežno mlečno predelovalno industrijo. In Evropska unija bi si lahko tudi na tem področju izmislila kakšno pomoč, kakšno podporo. Ko bomo šli v Pariz čez nekaj tednov in ko bomo govorili o trajnostni rabi energije za leto 2030 oziroma v času do tega leta, bi lahko govorili tudi o trajnostnem kmetijstvu in eh, o sorabi energije in pa kmetijstva. Naprimer, v kmetijstvu bi lahko uporabili precej tehnologij z področja energije. Ampak govoriti moramo tudi o drugih stvarih, tudi naprimer o gnojilih, tudi o proizvodnji. Pri nas imamo precej programov na področju pridobivanja um, vetene energije, solarne energije, torej trajnostnih načinov pridobivanja energije. In to bi morali uporabiti tudi pri kmetijstvu. Torej, povezati moramo več sektorjev, ne govoriti samo o enem ločeno. Hvala. Hvala. Gospod Hojtama, izvolite. Gospod predsednik, najlepša hvala in hvala tudi kolegicam in kolegom za te komentarje. No, to je stil vsake debate. Predvsej izzivov ste mi eh, dali. Slišali smo, da je vero v svetu vedno manj, kar je res. Potem so tu še posledice podnebnih sprememb, pa upoštevanje javnega mnenja. Ljudem moramo se dopedati in razložiti, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Podnebne spremembe vplivajo tako na kmetijstvo, kot tudi na delovna mesta. S tem je povezan tudi vpliv multinacionalk, seveda mislim, da moramo začeti pri majhnih in srednje velikih podjetjih, potem pa priti vedno više na večja podjetja. Sodelovati moramo med seboj, tako kmetovalci, kot tudi zadruge, potem eh, sektorski predstavniki in podjetja. Seveda, inovacije niso nujno vedno povezane samo s tehnologijami, so povezane tudi z znanjem in zato moramo najti konsens, tako naprimer med zelenimi, nami in vsemi ostalimi. Treba je dejati, da raziskave, razvoj, inovacije, tehnologija in napredek gredo z roko v roki, pa tudi trajnost na zadnje. Če lahko dosežemo konsens, če lahko najdemo stične točke med vsemi temi pojmi, potem mislim, da nam bo uspelo. Mislim, da bomo res lahko storili korak naprej. Prepričan pa sem, da mora imeti nekaj vrste tri stopenski pristop. Prvič, učenje. Potem upravljanje. Kot sem dejal v uvodu, lahko uporabljamo nove tehnologije, naprimer brezpilotna letala, avtonomne traktore in tako naprej in tako naprej. Potem pa je treba seveda pogledati, kako lahko izboljšamo naprimer našo prst, kakovost prsti, kako lahko inovacije torej uporabimo za to, da izboljšamo ali pa um, odpravimo te mineralne vrzeli, mineral loops. Treba je tudi začeti z uporabo novih proizvodov, ki lahko dlje časa zdržijo na policah. Ljudje si želijo bolj kakovostne hrane, boljše hrane in mislim, da lahko Evropska unija pri tem odigra pomembno in veliko ulogo. Ne gre za to, da želimo ali bi morali kot Evropska unija nahraniti celoten svet. Ne, ne gre za to, ampak gre za to, da moramo odigrati zelo pomembno ulogo. Lahko jo odigramo in, in pokažemo, kako lahko na najboljši, najbolj trajnosten, najbolj učinkovit način eh, izvajamo kmetijstvo. Tudi pri tem smo lahko vodilni v svetu. Tudi na ta način lahko ustvarimo nova delovna mesta in na ta način lahko zaslužimo denar. Mislim, da je ta razprava izjemno zanimiva in da smo vstopili res korak naprej, ker smo slišali vsa ta različna mnenja. Najti moramo rešitve, morda eno rešitev, morda več rešitev, ampak skupaj. Hvala. Pa na zaangažovanje zapevnjuje. Najlepša hvala, gospod Hujtama. No, jasno je, da bo vaš pristop, vaš entuzijazem obrodil sadove v obliki zelo dobrega poročila. Inovacije so res lahko, um, se lahko manifestirajo na različne načine. V evropskih hodnikih ta beseda inovacije pogosto odmeva, ampak inovacije, še posebej kmetijstvo, mora biti ekološko oziroma okolju prijazne. Inovacije morajo izboljšati kakovost kmetijske proizvodnje. Zato gre. In mislim, da je to povsem možno. Seveda pa ne moremo pričakovati, da se bodo te naloge, ti cilji uresničili na tak način, kot si zdaj predstavljamo. Še enkrat čestitam, gospod poročevalec, 11. januarja bomo to zopet obravnavali oziroma tem glasovali. Do takrat lahko uložite predloge sprememb. Potem pa bomo o tem poročilu glasovali 23. februarja. To je torej časovnica. Tako, zdaj pa gremo naprej na točko 8 na dnevnem redu, sicer gre za razrešnico za leto 2014. Gospod Tibor Sani je poročevalec pristojen za to vprašanje. Odbor za proračunsko vprašanje pa je pristojen za to zadevo. To je zdaj že drugič, da je odbor za kmetijstvo pripravil svoje mnenje o poročilu o razrešnici. Še posebej nas zanima poraba, način porabe kmetijskih skladov in vprašanje, ali bi morda morali tu in tam še kaj popraviti. Kmetijstvo je še vedno največji porabnik evropskega proračuna. Ampak zdaj počasi Eh, kmetijska oziroma kohezijska politika dohiteva kmetijstvo. Želimo si, da bi vsi izdatki na področju kmetijstva bili kar se da transparentni, kar se da jasni. Kot sem dejal, je poročevalec za oziroma pripravljalec mnenja pri tem vprašanju gospod Tibor Sani. Danes bomo prvič razpravljali o tem. Gospod Sani, izvolite. Thank you very much, sir. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če mi dovolite, bi se nekoliko vrnil nazaj k izvoru te razprave, ker ste me prosili za komentar. Prihajam iz Mačarske in pri nas smo imeli včasih zelo popularen slogan. In sicer Zemlja mora pripadati tistim, ki jo obdelujejo. Se pravi, zemlja naj pripada tistim, ki jo obdelujejo, ki jo znajo obdelovati, ki imajo za to potrebno znanje. In s tem nekako povezujem tudi vprašanje, za katero sem pristojen, se pravi, razrešnico za leto 2014. Kot eh, poročevalec. Res že čakam na poročilo računskega sodišča za leto 2014, ki naj bi menda bilo objavljeno jutri, če sem pravilno obveščen. Upam, da bo v primerjavi s prejšnjimi poročili, torej poročili za prejšnja leta, poročilo letos boljše, da bo pokazalo napredek. Ampak prepričan sem, da bo treba storiti še več v prihodnosti. Vemo tudi, da je generalna direkcija Agri pri Evropski komisiji v letu 2014 opravila precej dela. Precej dela pri zagotavljanju boljšega dela eh, pristojnih organov v državah članice, tako kot gre za odkrivanje napak pri uporabi eh, Eh, evropskih sredstev, ko, ko gre naprimer za zlorabe in ko gre za ustrezno izvajanje evropske skupne kmetijske politike. Seveda mora biti vse skladno s pravili, sploh v tem novem programskem obdobju 2014 do 2020. Potem, ko je komisija objavila svoje letno poročilo o dejavnostih in preden dobimo na mize poročila računskega sodišča, bi morali obravnavati nekatere podrobnosti, ki jih bom zdaj predstavil. Morda bi spostavil samo tri na začetek. Prvič. Leta 2014 je bilo posebno leto, torej to leto je bilo neke vrste prehodno leto in zato posebno. Uh, Prehodno zato, ker je šlo za nekako polovično uporabo izvedbenih in delegiranih aktov, zato ker je prišlo do spremembe zakonodaje. No, potem pa je priprava programov, naprimer programa za razvoj podeželja, nekoliko zaostajala za načrti. In seveda moramo pri tem Eh, računati na razumevanje vseh upletenih, ker bo pač prišlo in že prihaja do težav. No, potem so tu še nekatera okoljska vprašanja in pa vprašanja, ki niso povezana z, z kmetijskimi dejavnostmi, izhajajo pa iz skupne kmetijske politike. No, potem pa še tretjič. Izpostaviti je treba nepoštene oziroma neprimerne in pretirane obdočitve nekaterih prehranskih proizvodov. Računsko sodišče se seveda želi bolj osredotočiti na stvari, ki se bodo izvajale v prihodnih mesecih in pa letih. Ampak ne moremo si zatiskati oči pred enotnim pristopom sodišča in po drugi strani pred upravičenostjo um, izdatkov ter večletnim pristopom komisije, ko gre za ocenjevanje in za vrednotenje izdatkov v kmetijstvu. No, potem pa tu še Evropski parlament, so zakonodajalec, ki si želi odpraviti predvsej težav, ki bi lahko morda predstavljale srednjeročne ovire v prehranski verigi, vse od kmetovalcev pa do potrošnikov. Dovolite mi, da na tem mestu spregovorim nekaj izjemno iskrenih besed. Gospod predsednik, kot ste dejali, je proračun za kmetijstvo v bistvu največji proračun v okviru celotnega evropskega proračuna. Številke so znane, tudi pravila in cilji so znani in so zelo preprosti. S, tem, s temi sredstvi želimo omogočiti kakovostno hrano za vse evropske državljane ob ugodnih cenah. Se pravi, ugodne cene in kakovostna prehrana. Po drugi strani pa želimo upoštevati tudi načelo o trajnosti. Želimo zagotoviti trajnosten pristop, ko gre za kmetijstvo in za prehrano. Po letih ali celo desetletjih skupne kmetijske politike pa lahko vidimo, da teh ciljev še nismo dosegli. In zato tudi prosim vse kolege v tem odboru, da povedo, kakšna so njihova mnenja o tem poročilu. Skupna kmetijska politika je seveda danes vsaj tako pomembna, kot je bila na začetku njenega izvajanja, kajti še vedno želimo zagotoviti ustrezno preskrbo s hrano za vse evropske državljane. Ampak ne vem, kako bi lahko na dolgoročen način izvajali to politiko, ki smo jo oblikovali. Skupna politi evropska kmetijska politika mora biti samo del širše sestavljanke. Pri svojem delu se bom osredotočil na nekatera vprašanja, ki jih bo verjetno izpostavilo tudi računsko sodišče in ki ne bodo ocenjene dobro oziroma bodo ocenjene zelo slabo. Predvsej izboljšav moramo še um, udejaniti. In v poročilu bom omenil vse morbitne nenadne spremembe, ki so se zgodile v letu 2014 in zakaj je do njih prišlo. Seveda, pa bom analiziral tudi nekatere vidike, ki so jih omenili drugi kolegi iz tega odbora. Tako da bomo lahko vse težave, ki so se v letu 2014 pojavile, obdelali iz različnih zornih kotov. Tako kot v prejšnjih razpravah, bi morali tudi tu povedati, da je zelo pomembno, da moramo zavzeti celosten pristop. Kmetijska politika je še vedno skupna. In SKP se izvaja v vseh državah članicah, v vseh geografskih področjih, tako v nižinah, kot tudi v gorah, na otokih in tako naprej. Še vedno gre za trajnostno in zanesljivo preskrbo s hrano. To je ključni cilj SKP-ja. Ampak politika mora biti poštena in kakovostna ter ustrezno predelana hrana mora biti cilj skupne kmetijske politike. Tudi potem, ko bomo preučili poročilo računskega sodišča, bomo še vedno ustrajali pri nekaterih naših temeljnih načeljih. Gospod predsednik, kaj gre zdaj za prvo branje in za prvo predstavitev, oziroma prvo obravnavo tega poročila, bi bilo zanimivo slišati tudi stališče drugih političnih skupin v zvezi z poročilom za razrešnico za 2014. Eh, Kaj, samo tako bomo lahko pripravili kar se da dobro in celostno mnenje. Najlepša hvala. Pošlje pana informacij, ne toliko bili zavate, takže v elementi diskusij. Najlepša hvala. Predstavili ste kar celo vrsto zelo zanimivih informacij. Zdaj pa gremo na razpravo. Gospod Van Karlsen, izvolite. Sí, gracias, nuevamente, Najlepša hvala, gospod predsednik. Letno poročilo o dejavnostih v okviru skupne kmetijske politike nam kaže, da je ta politika stroškovno učinkovita. Če bi ob tem upoštevali tudi stroške na površino, bi lahko videli, da za vsak evro, ki ga vložimo, dobivamo 40 evrov prihodkov v obliku finančnih korekcij, ki jih izvajamo. Država članice temu namenjajo 4 milijarde evrov. In 7 odstotkov vseh sredstev, ki se izvajajo, oziroma ki so se izplačale, izplačala kmetom v letu 2014, predstavlja um, zneske, ki jih moramo preučiti. In tu jim je predvsem manevrskega prostora. V revizijskih poročilih iz preteklosti smo lahko videli, da lahko še predvsej storimo na področju kontrol, nadzora, inšpekcij in s tem izboljšamo razmerje med kakovostjo in pa um, oziroma uspešnostjo in pa finančnimi sredstvi. Uh, seveda moramo zmanjšati stopno napak in seveda moramo razlikovati med resnimi napakami oziroma kršitvami. Nekatere stvari so bile storjene namenoma, gre za goljufijo. In to moramo nekako obravnavati na drugačen način, kot pa recimo temu administrativne napake, ki so manj pomembne, ampak vseeno so pomembne. Mislim, da lahko plačila prekinemo samo, ko lahko dokažemo, da je šlo za resno napako. Pri manjših težavah bi lahko morda izrekli samo kakšno opozorilo. Treba je storiti korak naprej pri izvajanju skupne kmetijske politike in seveda zmanjšati upravna bremena. Komisija trenutno dela na tem. In mislim, da je lahko to precej dobra možnost za to, da bi izboljšali, naprimer, zelenitev celotne skupne kmetijske politike in s tem tudi zmanjšali eh, administrativne postopke, ki jih morajo kmetovalci izvajati od letošnjega leta naprej. 2015 je leto, s katerim se je začela nova schema eh, za osnovna plačila. Najlepša hvala. Hvala, gospod Selimovič, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik in hvala tudi poročevalcu. V svojem prispevku bi se osredotočil na porabo oziroma na zlorabe oziroma učinkovito rabo virov. Transparentna raba sredstev, preprečevanje goljufij in stroškovna učinkovitost virov so ključnega pomena. Kot ste dejali, gospod poročevalec, je kmetijstvo največji porabnik evropskega proračuna. In na nek način celotna Evropska unija, vse institucije Evropske unije merimo skozi uporabo ali zlorabo evropskih sredstev v eh, kmetijskem sektorju. Gre torej za izjemno pomembno vprašanje in sam si želim, da bi se učinkovitost zvišala, goljofije izničile, strahovna očekovitost bila boljša, rezultati pa prav tako, kot so danes. Če nam to uspe, potem ne bo nobenih težav za, naprimer, zagovarjanje obsega sredstev, ki jih namenjamo kmetijstvu. Gre za vprašanje legitimnosti, gre za vprašanje um, razumevanja strani institucij za, ta, za to početje. Vse dokler ne bomo dosegali najboljših možnih rezultatov s tem veri, potem politika, zelo vse do tedaj, politika ne bo legitimna. Vse skupaj, tudi naše delo bo do tedaj pod vprašanjem. In zato se mi zdi najpomembnejše, da zmanjšamo zlorabe, da pridemo do več stroškovne učinkovitosti in da dosežemo boljše rezultate pri tem eh, početju. Vse do takrat bo treba zagovarjati in se boriti za to, da mm, javnost razume, zakaj in kako uporabljamo evropska sredstva. Hvala. Hvala, gospod Flanagan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Navezal, navezal bi se na komentar gospoda Selimoviča, ki je, mislim, da celo dvakrat omenil, kaj je najpomembnejše pri SKP-ju. Izobraževanje oziroma osveščanje ljudi o SKP-ju, ki sami niso kmetovalci gre za porabo tudi njihovih sredstev in zato moramo pripraviti neke vrste kakovostno umestno poročilo. Vsaj moj pristop bo tak, torej javnost obveščate o tem, kaj počnemo. Moj oče je bil mizar in moja mati in vsi tisti, ki so živeli v moje vasi, so kritizirali kmetovalce za to, ker so prejemali subvencije. Zakaj pa so dobivali svata denar, so govorili. Treba jim je povedati, da tu ne gre zgolj za subvencije. In moj oče je vprašal moj mati, kaj meniš, kje je kmetovalec, pri katerem sem eh, sestavil neko omaro, dobil denar, kje dobijo trgovci denar, kje dobijo eh, pleskari denar. To je um, pristop od zgoraj na vzdolj. Torej, Če bi to bilo oblikovano nekoliko drugače, bi morda bilo bolje, ampak to ni eh, vprašanje, ki ga zdaj obravnavamo. Če uspemo, eh, uspemo ljudem dopovedati, da gre tukaj za denar, ki ga dobijo kmetovalci, zato ga naložijo v zemljo, v predelke, v hrano, ki jo potem uporabljamo vsi, eh, do takrat ne bomo uspešni. Prej sem že povedal, da je prehrana nekaj najpomembnejšega. In zelo zaskrbljujoče je, da so kmetovalci kar osovraženi izven svojega sektorja. To je celo bizarno. Skupno kmetijsko politiko bomo rešili samo, če bomo lahko ljudem povedali, zakaj kmetovalci dobivajo denar. Hvala. Gracija, pan, pan direktor Megala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Megala. Thank you, Chairman. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi z moje strani zahvala za razpravo v odboru AGE, kajti zdi se mi, da je vaše mnenje ključnega pomena na eni strani med zagotavljanjem ravnovesja med um, stroškovno učinkovitostjo in na drugi strani med cilji SKP-ja. Uh, Kot je poročevalec ravno kar omenil, bo jutri objavljeno poročilo računskega sodišča, ki bo predstavljeno v eh, odboru za proračunski nadzor jutri, kar jutri že. No, temu bo sledila seveda obsežna razprava v pristojnem odboru, kjer se bodo upoštevali tudi vaša mnenja s, eh, s komisarjem Hoganem. Bo organiziran sestanek januarja 2016. s to razrešnico oziroma s mnenjem, poročilom o razrešnici želite okrepiti nadzor nad ustrezno uporabo denarja v kmetijskem sektorju, kar pomeni, da je treba um, izvajati tudi postopke o sankcijah in kršitvah v tistih državah, ki se ne držijo, držijo pravil. V zadnjih letih smo naredili na tem področju kar precejšen korak naprej. V lanskem poročilu o uspešnosti smo opazili, da je za prvi steber številka 2,6 odstotka, v drugem stebru pa 5,2 odstotka, se pravi, gre za stopnjo uspešnosti. In um, zelo bi bil presenečen, če bi se te številke v poročilu računskega sodišča močno razlikovale od naših. Seveda je ustrezna poraba finančnih sredstev zelo pomembna, hkrati pa moramo upoštevati tudi politične cilje oziroma rezultate in pa naše ambicije. Letno poročilo o dejavnostih Evropske komisije se predvsem osredotoča na performance, kot to zdaj imenujemo, se pravi na učinek. In pri tem si želimo gledati, kakšne bodo dolgoročne posledice tega početja za evropsko kmetijstvo. Mislim, da smo veliko elementov v zvezi s tem že slišali strani poročevalca. Ni dobro, da se osredotočamo na posamezno leto, kajti treba je gledati večletno oziroma kar na dolgi rok. Kajti učinke SKP-ja na evropsko kmetijstvo bomo lahko opazili samo, če bomo pripravili ustrezno, pošteno oceno skupne kmetijske politike. Ravno zato bo Evropska komisija skupaj s pristopom gospe Georgijeve zauzela kar se da eh, ambiciozen pristop. Ravno zato sem večkrat izpostavil ta večletni pristop, ker gre za delovanje na dolgi rok. Računsko sodišče po drugi strani stvari gleda nekoliko drugače, nekoliko bolj kratkoročno, ampak vseeno, treba je na stvari gledati iz različnih zornih kotov, tako pridemo do ustreznih rezultatov. Vse skupaj pa seveda moramo postaviti ustrežen kontekst. Kot veste, je komisar Hogan na tem področju pripravi kar obsežno kampanjo in zdaj si zasluži našo podporo. Se pravi, gre za kampanjo za poenostavitve, za odpravo nepotrebnih pravil, za odpravo birokracije. Preden končam, bi podal še dve informacije. Slišali smo, da postopek razrešnice velja za leto 2014. To je res. Gre za finančno leto 2014, ampak finančno leto 2014 je povezano tudi s plačili, ki so bila izvedena v letu 2013. E, plačila v okviru reforme pa bomo prvič obravnavali šele leta 2017. Še enkrat vas bi tudi opomnil, da komisija deluje v okviru eh, kontekstu deljenega upravljanja, kar pomeni, da čeprav se pravila pripravljajo v Bruslju, se politike izvaje v državah članicah. Komisija mora zato zagotoviti, v bistvu kar prisiliti države članice, da scheme izvajajo na ustrezen način. Če ne, bo na koncu odgovornost pri komisiji. Mi smo odgovorni za proračun in ustrezno finančno upravljanje je ključen vidik celotnega postopka razrešnice. In zato tudi jaz, vaš odbor, pozivam, da podpre delovanje naše direkcije na tem področju. Najlepša hvala. Hvala preden dam besedo poročevalcu, lahko gospod Des, izvolite, čisto na kratko. Hvala, gospod predsednik. Žal se moram za krajši čas iti iz dvorane in zato sem se zdaj izjemoma oglasil. Tudi jaz bi se v imenu naše celotne politične skupine zahvalil poročevalcu gospodu Sanijo. Vem, da je za pomembno delo in za ustrezno sodelovanje. Jaz sem na področju kmetijske politike dejavn že precej let in zavedati se je treba, da je situacija v Evropski uniji zelo različna, ko gre za kmetijstvo. Tudi ko gre za razvoj podeželja. Prihajam iz pod, eh, področja, ki je bilo včasih najrevnejše v Evropi. V letu 1937 je, bilo, je bil prav, prav moj okraj med najbolj revnimi okraji v celotni Nemčiji. Zdaj pa je moj okraj med najbogatejšimi. Ali pa celo zgor, oziroma je v zgornji tretjini okrajo. Predvsem zato, ker nam je uspelo uporabiti evropska sredstva, ker nam je uspelo izboljšati infrastrukturo, ker nam je uspelo eh, izboljšati pogoje za razvoj novih kmetij in tako naprej. In vse to je posledica skupne kmetijske politike. Zadnje številke, ki sem jih ravno kar dobil, pravi naslednje. 1,6 odstotka znaša pri nas brezposobnost. To je druga najnižja stopna celotni Nemčiji. Gre pa za posem podeželjsko kmetijsko regijo. To je bila regija, ki je bila v tretjem rajhu tako zapostavljena, da e, smo bili posem nepomembni, posem obrepo smo bili. Tega ne govorim zato, da bi se hvalil, ampak zato, ker želim dati upanje tistim ljudem, ki živijo trenutno v regijah Evrope, ki niso razvite, ki so morda posem razbite. Leta 1957 se je Nemčija učlanila v Evropsko unijo, torej smo zraven že od samega začetka, kar pomeni, da je trajalo 40-50 let, da smo se vsaj v našem kraju razvili do te mere, kjer smo danes. To pomeni, da boste tudi vi morali biti pač nekoliko bolj potrpežljivi, ampak prišli boste do tja. Seveda pa moramo najti skupne rešitve, ker tako bomo uspešni. No, kar pa zadeva komisijo, naj povem, da bomo kot parlament seveda podprli pristop gospoda Hogana, sploh ko gre za izvajanje in poenostavljanje skupne kmetijske politike. Kot veste, smo sicer glede tega različnih mnen, ampak še, se, um, vseeno bi povedal naslednje, ne vem, ste to omenili ali ne, ker meni bilo. V prvem letu izvajanja reforme moramo pri nadzoru iz, obrati drugačno pot kot ponavadi. Tiste države, ki morda v prvem letu reforme ne bodo izvajale na 100% zrezen način, ne smemo pribijati na pranger. zelo težko je bilo za pristojne organe v državah članicah izvesti reformo, če so pa prejeli navodila šele aprila, maja ali junija. Zdaj pa do konca leta morajo kar vse že upoštevati in vse mora biti tip top. To ne gre, gospe in gospodje. Prišlo bo do napak in to moramo postaviti seveda v ustrezen kontekst. Hrati pa seveda kaznovati tiste, ki napake izvajajo namenoma. No, ampak kot rečeno, gre za prehodno leto, prehodno ureditev, zato moramo biti nekoliko bolj eh, potrpežljivi. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsedoj, predsednik. To, kar smo doslej slišali, je zelo pomembno in veliko tega bom lahko uporabil. Seveda ne smemo pozabiti, da ni naš odbor tisti, ki je v prvi vrsti odgovoren za to vprašanje, ampak so odgovorni tisti eh, odbori, ki se ukvarjajo z eh, računovodstvom, recimo kont in podobnimi strinjam pa se s tistimi, ki ste rekli, da moramo videti preko številk. To je naša politična odgovornost. Ne bi želel, da bi se glavne eh, izjave nanašale na oziroma da bi glavne izjave prihajale samo od finančnikov. No, nekdo je rekel, da je res bilo zelo težko. Ne vem, kaj točno piše v poročilo računskega sodišča nekateri se bojijo, da je sodišče odkrilo veliko nepravilnosti. Upajmo, da temu ni tako. Ampak kakorkoli že, biti moramo zelo fleksibilni pri razumevanju tega, kaj se dogaja in zakaj. In jasno moramo razlikovati med napakami in goljofijami. To sta dve čisto različni stvari. No, gospod Mögel, ne? Eh? je rekel nekaj, na kar se želim navezati. Leto 2014 je bilo posebno leto. Sedaj smo že na koncu leta 2015. Ta postopek se bo zaključil februarja 2016 zato imamo sedaj priložnost, da pošljemo politično sporočilo tudi tistim kolegom, ki bodo glavni protagonisti tako imenovanega mestnega pregleda, ki ga pričakujemo zelo kmalo. Prišel bo še prej, kot si nekateri mislimo. Lahko, no, lahko pa bi rekli, da je naše delo tudi neke vrste poslanstvo pred evropskimi državljani. Naša misija je oblikovati dojemanje javnosti kmetijstva. Gospod Slanagan je še tukaj, v redu? Obstajajo dokončenje dokazi, da bo denar ostal v žepih kmetov. Ampak so pa pojavljajo govorice, pa včasih tudi dokazi o tem, da ta denar konča v žepih evropske aristokracije. Tako. Mislim, da bi morali paziti tudi na to in gospod Flanagan, če nam želite pri tem pomagati, ste dobrodošli sem pripravljen sodelovati z vami. And, and Gospod Selimovič je že odšel, ima pa povsem prav. Tudi sam bi želel videti, kakšna je povezava med stroški in učinkovitostjo. Kakšno je razmerje med stroški in učinkovitostjo omenil sem že to, kar je gospod Varkas povedal. Razlikovati moramo med hudimi napakami in eh, manjšimi napakami. So pa še drugi odbori, ki se lahko s tem ukvarjajo. Mi pa bi se morali osredotočati na naslednje. Kako spremeniti napačne percepcije kmetijstva, napačno razumevanje kmetijstva. Naša odgovornost je oblikovati prava sporočila za prihodne v luči tega, kar se je dogajalo v letu 2014. Temu se pa reče skupno delo. Vsi z mano vred moramo biti odprti do vseh pripomp in pomislekov. Najlepša hvala za vaš pozitiven odnos do našega dela in eh, potrudimo se, da bomo svoje delo dobro upravili. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da se lahko pogovorimo o vsebini odhodkov in o tem, zakaj so eh, sredstva namenjena, ampak pravilnost odhodkov je pa drugo vprašanje. Koliko je napak, koliko je goljofij, to je drugo vprašanje. No, evropska aristokracija. Če nekdo obdeluje že, e, zemljo, potem potrebuje podporo. Do 30. novembra je treba. Eh, pripraviti ponovno obravnavo. 7. december je rok za predloge sprememb. Eh, poročevalec, eh, bi želeli besedo še enkrat? Ja, hvala, hvala. Ne želim kriviti evropske aristokracije kot takšne. Nekoliko uh, sploh se je začel povedati. Tu so pravniki, pa podjetja, pa oligarhi, čeprav niso vedno aristokrati, bolje bo da rečem, da včasih denar konča v žepih vseh drugih, samo v žepih kmetov ne. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Mislim, da je ta razlaga bila potrebna. Torej, s tem smo izčrpali današnji dnevni red. Kot veste, smo dve točki predstavili na četrtek, sedaj bomo zaključili današnji sestanek. Ponovno se vidimo 12. Eh, novembra v četrtek ob 9. uri. Koordinatorji pa se bodo srečali danes ob 17.30. 17.30. S tem zaključujem sestanek. Sledil bo sestanek koordinatorjev ob pol šestih. Najlepša hvala vsem poročevalcem, hvala predstavnikom komisije in vsem, ki ste bili prisotni na tem sestanku. Hvala.